Spoštovane kolegice in kolegi, lepo vas pozdravljam na sej odbora ITRE in sicer danes in jutri. Delali bomo do konca. Vprašal bi, ali imate kakšne pripombe v zvezi z dnevnim redom. Ne. Potem pa vam bom povedal, kaj se je vmes spremenilo. Dolmetšung ja. is jetzt auch tolmačenje poteka. Sprva smo imeli težave z rumunščino. Rad bi vam povedal, da poročevalec gospod Čičester je določil oziroma predlagal 6. februar kot datum eh, za glasovanje. Upam, da nima nihče nič proti. Dobro. Potem pa bi rad pozdravil nekaj novih članov. Eh, verjetno niso vsi tukaj, ampak če je kdo tu, potem ne prosim ustavi. Gospod Gurk, ki ga ni z nami. Gospod Ilabar, tudi on danes ni z nami. Andres Barja, Amilija Andersdoto, Lorenzo Fontana. No, dobro se je začela. Potem imamo še nove nadomestne člane. Sofija Masija Kukovič. Gino Trematera. To so novi člani odbora. Na konferenci eh, predsedstva je bilo določeno, da bomo dobili te kolege. In kolego danes ni z nami, tako da bomo danes sami. Velike razprave so bile, kako ne bi danes stvari potekale, ampak očitno so se stvari rešile tako, da člano enostavno ni. Danes bomo imeli a, posvetovanje. Gospod a, Vinjet danes ne bo z nami. Adriani Ferti ga bo nadomeščal. Polski minister. Gospod Igor Ostrovski In sicer je on uh, iz Ministrstva za e-upravljanje. Potem pa bo tu še uh, eh, polski minister, uh, tudi odsoten gospod Pavlak, Marček Kolivski pa ga bo nadomiščal. Kar se tiče točke 13, velja enako. Magdalena Gaji, ministrica, bo nadomeščena za nekom drugim, oziroma ona bo prišla, kajti Mihal Boni, minister, je zadržan drugje. Danes, danes in jutri bo torej eh, veliko nadomeščanja, zato sem vam vse to prebral. In se viste, če ne bo nišče ogovarjal, bo ostalo pri tem. Sedaj pa bi začeli s prvo točko in bomo kar pohiteli, zato da bomo imeli dovolj časa za razpravo gre za revizijo šestega okoljskega akcijskega programa in določanje prednostnih nalog za sedmi, in, za sedmi okoljski akcijski program. Odali bomo mnenje. Pristojna za to temo pa je gospa Kristina Gutierrez Cortines. In eh, nje bom dal kot prvi besedo, potem pa bodo na vrsti tudi kolegi, ki jih to zanima ali pa poročevalci v senci, čeprav danes ni z nami veliko kolegov. Kolegica, beseda je vaša. Gracias. Señor presidente, yo. Mm, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da ste mi zaupali to mnenje. Bila sem poraževalka v Senci leta 2002, ko smo sprejemali šesti okoljski akcijski program. In to uh, delo iz takratnega časa bi rada primerjala z sedanjim časom. Uh, Tema se mi zdi zelo pomembna. Struktura in pristojnosti odbora sta bili zelo spremenjeni. Imamo drugo generalno direkcijo oziroma generalni direktorat in drugačne pristojnosti. In za me te spremembe pomenijo, da je prišlo do spremembe, ki, za katero številni niso izvedeli in odbor za okolje ima sedaj mnogo manj pristojnosti. Poskušala sem se s tem zelo intenzivno ukvarjati. Raznovrstnost oziroma eh, biotska, biotska raznolikost je pravzaprav dragul tega. Tukaj so razno razni vidiki a, eh, raznovrtnosti, ampak a, eh, to je povezano tudi s tlemi in tako naprej. Potem pa je tukaj še Natura 2000. Pristojni smo tudi za vodo. In potem je tukaj še program LIFE. Generalni direktorat se na to sploh ni odzval. Podnebne spremembe so sicer zelo splošna, neopredeljeva tema, je to nekaj, kar je zelo pomembno za celostno podobo. Raznolikost vrst je po mojem mnenju zelo konkretna stvar. Sedaj smo imeli možnost, da smo zapisali mnenje. In uh, poskušala sem se dotakniti problemov, ki lahko iz tega izhajajo. Za vidika parlamenta. Sedaj je vse skupaj obesedeno tako nejasno, da, se, da ni nič konkretnega zapisanega. Vse skupaj je tudi zelo teoretično. Vprašanje je, kako naj se sedaj sprejmajo konkretni ukrepi in se izvajajo. Zato, da se bodo pristojnosti tudi izvajale. Pomemben je tudi vidik kreativnosti. In to sedaj manjka. Se kreativnostjo lahko dosežemo, čeprav imamo manj pristojnosti. Generalni direktorat bi lahko imel mnogo večji vpliv, kot ga je imel do sedaj. To je še ena odločilna tema, ki je navedena kar na začetku in to je vprašanje pomena okoljske direktive Gre za to, kakšen vpliv ima ta direktiva na vsakdanje življenje. Vsa infrastruktura je povezana s presojo vpliva, torej z presojo vpliva na okolje. Ustrezna direktiva se ne izvaja na pravilen način. Torej, po eni strani se sicer ocenjuje vpliv na okolje, ne pa na pokrajino, na zgodovinsko dediščino, na mesta. Tudi to je povezano s tem. In to Evropska komisija sploh ne izvaja nikakršnega nadzora. V odboru za peticije prejmajo številne peticije, ki pravijo, da bo, naprimer, določena avtocesta uničila okolje in komisija ima tukaj premalo pristojnosti zgodovinsko okolje je sicer navedeno, ampak na ta način, da večina uradnikov v teh regijah ima velik interes za ekologijo, za botaniko, ne pa naprimer za to, da je na določenem območju uh, rojstni kraj določene dinastije ali pa kaj podobnega. In potem je tukaj še vprašanje, kako so z okoljem povezane obnovljive, eh, obnovljive energije oziroma obnovljivi viri energije. Tudi bi to bi morali vključiti. To je povezano tudi z vprašanjem, kje naj bi proizvajali energijo. Seveda jo moramo proizvajati, energijo potrebujemo, ampak potrebujemo tudi primerno urajanje prostora. In presoje vpliva ne moremo izvajati čisto mehanično. Uh, Zato v mnenju prosim za to, da bi pri eh, tem lahko uporabljali tudi različne alternative in upoštevali tudi naprimer eh, zaščito okolja. Ker pa prihaja do vedno večje poselitve, so ljudje zaskrbljeni eh, tudi zaradi turizma, ki igra vedno večjo ulogo. Natura 2000 se razume samo v okviru direktive o zaščiti okolja, ampak 40 odstotkov, 40 odstotkov območja je sicer zaščitenih, ampak kaj pomeni ta zaščita? Zaščita pomeni, da ničesar ne spreminjamo. S Okolice na ta način sicer zašiti, ampak sicer se ne zgodi nič drugega. Natura 2000 in pa šesti člen se ne izvajata na pravilni način, po mojem mnenju. Številne živali imajo koristi tudi od okolja. Naprimer, lovci ptič v Španiji. In če tam ni jezer, če ni vode, potem ptiči tam ne morejo piti in to je problem. Ali pa zajčki, naprimer. Koliko uh, zajčkov lahko dopustimo ali ne? Programi uh, uporabe Nature 2000 bi morali vključevati tudi dogovore z solastniki. Uh, tako da bi lahko zemlje uporabljali za produktivne namene, ampak v skladu z naravo. Če države članice nakupujajo ozemlja, potem jih morajo tudi negovati, upravljati morajo za to naravo in zato potrebujemo program, ki ne bi vključeval samo prepovedi, ampak tudi ukrepe. ureditev tal, to je pomembno. Sama sem bila poročevalka za direktivo o tleh, na to so številne države članice zavrnile, kajti niso želele nadzora, to so razumeli kot umeševanje. Toda mislim, da mora biti nekaj minimalnega, kar je treba upoštevati. Državljani morajo vedeti, katera tla so zastrupljena in pa kako se načrtujejo avtoceste. Številne poplave so posledice tega, da so eh, gradnjo avtocest načrtovali v poplavnih območjih. S tem so povezane številne tragedije, številne poplave. In zato je treba nujno opredeliti merila za uporabo tal. Francija govori o namembnosti tal, ampak določenih eh, območij, določenih tal enostavno ne moramo uporabljati za gradnjo, ker so to poplavna območja. Problemov se je treba lotiti na celosten način. Ne moremo zapisati direktive o pesticidih, ne da bi upoštevali naravo. Torej, direktiva o pesticidih se morda ravna po plesnih, ne upošteva pa naprimer komarjev. Potrebujemo celosten pristop. Če si pogledate zemljevid Evropske unije, potem se tukaj razlikuje med. Uh, sredozemlje, med eh, območjem Severnega morja in tako naprej. Tukaj imamo različna podnebna območja in ne moramo vsega metati v isti lonec. To se mi ne zdi učinkovito. Direktive bi, bi, bi morale biti prilagojene na podnebne razmere kajti eh, s tem so povezani specifični problemi. Bila sem poročevalka za Life, sedaj bi rada spregovorila še o tem programu. Takrat smo imeli pet poročevalk za Life. In Life je finančni instrument vse razen eh, prvega poglavja je vse odvisno od programa LIFE, vse, kar se tiče subvencij in programov. Tukaj imamo tudi projektni del pri LIFE-u. Torej, izvedli smo prvo branje za LIFE in takrat so komisija in države, nekatere države članice izkoristile a, premor poletja in so dajale, da bi morali to izkoristiti za nacionalne programe. Tako bi določene države izbrale projekte. Potem pa se je poročevalka uprla in še nekatere druge kolegice in dajali smo, da mora to ostati eh, evropsko, kot tudi šesti in sedmi program, zato da bi lahko zagotavljali čezmejne programe. In nevladne organizacije, ki eh, vlagajo prošnje, se morajo zavedati, da to poteka preko Evropske unije, sicer se bo, bo treba proračunati isti projekt hkrati v štirih državah članicah. Imeli smo osem mesecev in dejansko nam je uspelo. In rezultati so bili čudoviti pri LIFE-u. In sedaj imamo številne čezmejne projekte. Ptice, letijo in pri tem ne upoštevajo meja. Nim je vse eno, preko katerih držav letijo v Afriko. In pri podnebnih spremembah tudi ne sprašujemo oblakov, v katere države nameravajo preiti. Zato je pomembno, da LIFE ostane mednarodni projekt pod nadzorom komisije in v okviru sodelovanja držav članic. Potem pa še nekaj o vodi. Mislim, da smo doživeli eh, fundamentalizem v povezavi za vodo. In okvirna direktiva je odličen dokument sam na sebi. Tukaj so bili zapisana merila za upravljanje za vodo in sicer za površinske vode in pa za druge vode. Sedaj pa, ko bi eh, morali zapisati osnutek, in ko smo zbrali že številne izkušnje in ko se številne mestne uprave zavedajo problemov in tudi sedaj natančno uporabljajo ta merila, imajo na voljo tudi sredstva in tudi eh, kakovost vode je bila dosežena. Imamo tudi nov pristop, kar se tiče kakovosti vode. In sedaj potrebujemo še natančno usklajevanje potrebujemo zelo natančne raziskave in sicer brez predsotkov. In ko govorimo o razsolevanju vode, moramo pomis, pri tem pomisliti, koliko vo, eh, energije pri tem porabimo in kakšen vpliv ima to na kakovost vode. To so stvari, ki jih ne moramo takoj zavrniti zaradi porabe energije. Zlasti zato, ker se potem sol eh, vrača v morje in tako lahko uničuje določeno vegetacijo. Vse to so ukrepi, ki jih sicer lahko uporabljamo, ampak ne v prvi vrsti. Vse je torej odvisno od lokacije in pa od metode izvajanja. Komisijo bi rada pozvala naj um, izvaja integrirano vodno politiko in naj upošteva tudi uh, recikliranje vode oziroma življenske cikle, življenske kroge vode. Kajti tukaj gre za to, da voda prehaja v podtalnico in tako naprej in pri tem ne se upošteva tudi tehnologija. Potrebujemo ustrezna finančna sredstva in do, do, do delno so tudi programi uh, ugodni finančno in voda se tako lahko nadzira. Voda zasluži naš nadzor. In na ta način lahko poskrbimo za to, da se določene tehnologije, določena tehnika uporablja na pravem mestu. Mislim, da lahko veliko dosežemo s tem programom. To, da vsebinsko bi se morali poglobiti v to in mislim, da bi morali mnogo jasneje uporabljati znanstvena dognanja. Potrebujemo znanstveni pristop pri izvajanju direktive. Veliko je odvisno od tega, kako se zadeva izvaja. Ja, Hvala lepa, gospa kolegica. Ali bi želel besedo še kak poročevalec v senci, čeprav ni nikogar tu? Ima kdo drug kakšno pripombo? Želi komisija kaj povedati v zvezi s tem? Izvolite. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratka bom. Hvala lepa eh, poročevalki za številne eh, dobre pobude. Naj nekaj pojasnim. Okoljski programi so zelo pomembni za usmirjanje okoljske politike in pri tem se lahko osredotočamo na to v celotnem življenjskem ciklu. Prišlo je do pomembnih eh, sprememb kajti sedaj imamo Evropsko unijo 27 držav članic in vsi imajo enak akcijski problem, eh, program. Prišlo je do številnih pro, sprememb in akcijski eh, načrt je doživel številne spremembe. Treba je ugotoviti, kakšni so bili dosežki šestega programa, preden se lotimo sedmega. Zame je pomembno to, kar je povedala poročevalka. Še vedno bomo imeli priložnost, da dokažemo, da vendarle nismo povsem brez domišljije, eh, za katero ste nas zaprosili. Lahko povem nekaj besed o posameznih točkah, ki ste jih omenili. Želimo, da bi se naslednji program osredotočal na prioritete. Želimo si, da bi države članice podale večje zaveze za izvajanje in da bi začele izvajanje integrirani pristop, o katerem je razpravljal tudi Evropski parlament. In seveda si želimo, da bi ta program prispeval k izvajanju politike, ki smo jo določili. Zelo pomembno pa je še to, kar je omenila poročevalka, Tukaj gre za zaščito tal in pa za direktivo o habitatu in pa omenjala je tudi pomen vode. Zelo si želimo, da bi za vse te teme imeli integrirani pristop za kar se zauzema poročevalka. In upam, da bo lahko sedmi eh, okoljski program poslal jasno sporočilo v tem smislu. V mnenju je poročevalka tudi jasno zapisala, da potrebujemo finančna sredstva za financiranje okoljske politike. Seveda se s tem strinjamo tudi mi. In ne bomo imeli samo programa LIFE, tukaj so še drugi programi, ki so pomembni in seveda bomo zagotovili, da bodo vsi ti programi delovali v sinergiji. Uh, Nova raziskovalni program program Life in Horizont in upam, da bodo vsi ti programi dosegli to, da bomo eh, zaščitili eh, zaščito ekosistemov in tako naprej. Zlasti, kar se tiče vode. Blueprint bomo dobili v drugi polovici tega leta in ta bo nudil številne odgovore na vprašanja, ki ste jih postavili. Seveda pa si moramo pogledati, kako se izvaja dosedanja direktiva in kako bi lahko vodno politiko vključili tudi v druge politike. Potrebujemo pa tudi zadostno znanje, da bomo lahko ukrepali tam, ker je to potrebno. Omenili ste tudi vodno učinkovitost kot primer prilagoditve eh, podnebnim spremembam. Hvala lepa, gospod predsednik. Gut, dann danke ich ganz herzlich. Hvala lepa. Vidim, da se nihče drug ni javil k besedi. Torej, aha, vendarle, kolegica Gutierrez. No Še enkrat bi prosila za besedo. Torej, Eh, probleme pri raznolikosti vrst je ta, da smo izbrali ta pojem, ki ga nihče ne razume. Kdo razume raznolikost vrst? Morda bi se morali problemov ločiti, eh, lotiti na drugačen način. Znanstveniki pravijo, da potrebujemo več insektov, ker se insekti povsod uničujejo. To škodi tudi ptičam in v kombinaciji z podnebnimi spremembami imamo nasplošno manj ptičev in to pomeni, da potrebujemo konkretne ukrepe in da moramo um, sporočati tudi javnosti. V novem programu moramo vključiti več javnih programov, tako da bomo vključili tudi javnost. V šoli se otroci še učijo, da brez insektov ptiče pač ne morejo preživeti. Gospod Enčev, hvala lepa. Čestitam poročevalki za to mnenje in podpiram vse, kar je povedala. Povedal bi samo eno stvar in to moramo bolj imeti pred očmi. Kajti nekatere države članice razumajo raznolikost vrst kot nekaj nenormalnega. Naprimer, v državi, iz katere prihajam sam, je tako, da imamo velike projekte, rudniški projekti se pripravljajo in to je zločin proti naravi. Naj vam dam primer eh, Zlatokopa, to je zelo velik projekt, rudnik zlata. In tukaj lahko pride do hude škode, ki je ne bomo mogli več preprečiti kajti upravniki projekta so že začeli s srečnjo dreves. To je zelo star gost. Povdaril bi preprečevanje in nadzor. To je to, kar bi morala početi komisija. Komisija bi morala preprečevati takšne stvari. In to je nujen primer. Hvala lepa. Gut, dann darf ich mich bedanken. Dobro. Hvala lepa. S tem smo zaključili s to točko dnevnega reda. Sedaj pa imamo nekaj časa. Kaj te 15 do 4 smo želeli začeti z eh, kratko predstavitvijo. Torej predlagal bi premor, lahko greste na kavo ali pa počnete kaj drugega lepega. 15 do 4 bomo začeli s kratko predstavitvijo. Torej, za kratek čas prekinjam sestanek. Ladies and gentlemen, darf die Sitzung wieder eröffnen? Wir hatten Gospe in gospodje, predlagam, da nadaljujemo. Dogovorili smo se, da si bomo vzeli nekaj časa in da bomo govorili o konkurenčnem enotnem trgu v e-upravi kot vodilni sili. Gospa Cikao je poročevalka povabili smo strokovnjake, ki jih lepo pozdravljam med nami. Mislim, da so skoraj vsi že z nami, zato da ne bi izgubljali časa. Če se strinjate, bomo kar začeli. Najprej dajem besedo gospe Cikav, zato da lahko začnemo. Predlagam, da poda uvod. Gospa Cikav, izvolite. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să um, Uh, mulțumesc și experților că au Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem strokovnjakom, da so se pozitivno odzvali na naše vabilo. Mislim, da je ta tema zelo pomembna. E-upravo potrebujemo, če želimo imeti enotni digitalni trg. Zato se veselim vseh predstavitev strokovnjakov danes, kajti Želimo si, da bi poročilo o e-upravi bilo vodilno na področju enotnega digitalnega trga. Zato si želimo, da bi nam to poročilo podalo uvod v zadeve na področju e-uprave. Želimo slišati več o tem, kakšno je stanje sedaj, želimo slišati več o ovirah ki smo jih eh, odkrili v državah članicah in na ravni EU. Kajte, če želimo zagotoviti medopratovalnost e-vladnih storitev, potem moramo skupaj odkriti ključne dejavnike, ki bodo vodili do uspeha na področju e-uprave. Danes bomo govorili o komunikacijskih omrežjih, komunikacijskih sistemih in tudi o informacijskih sistemih, ki jih potrebujemo. Govorili bomo tudi o različnih stopnjah razvoja, različnih e-uprav, ne le v eh, Evropi, ampak tudi onkraj. Govorili bomo o zakonodajnem okviru, ki ga imamo v Evropi. Govorili bomo o tem, katere evropske direktive veljajo in o tem, kako jih prenaše v nacionalno zakonodajo. Govorili bomo tudi o elektronskem podpisu in o vzajemnem priznavanju teh elektronskih podpisov, pa tudi o vzajemnem priznavanju elektronskih podpisov s tretjimi državami. Govorili bomo o digitalni identiteti in tukaj želim povedati tudi, da imamo že od leta 2001 ambiciozen načrt v zvezi z izvajanjem storitev e-uprave. Leta 2003 je komisija predlagala 20 osnovnih storitev, ki morajo biti na voljo tudi v elektronski obliki. Osem jih je bilo namenjenih um, podjetjem, dvanajst pa poslovnemu okolju. Nekatere storice so res zelo pomembne. Tukaj govorim o elektronskih sistemih za javna naročila. Ti sistemi zagotavljajo velike prednosti, sedaj je mogoče plačati tudi eh, svoje davke na elektronski način in ne na zadnje lahko tukaj omenimo tudi inteligentne prometne storitve in celo inteligentne energetske mreže. Zato je uporaba in možnosti uporabe za mm, e-upravo so zelo velike. Mislim, da je zato zelo pomembno, da govorimo o novem zakonodajnem okviru oziroma o tem, da bi spremenili obstoječ zakonodajni predlog za to, da bi izboljšali storitve na področju e-oprave. Predvidimo lahko tudi novo infrastrukturo na področju izmenjave informacij. Pomembna je tudi varnost Eh, EU-pravnih sistemov in vzajemno priznavanje podpisov in tudi elektronskih identitet. Zato čakamo tukaj na predlog komisije, ki bo prišel naslednje leto. V svojem poročilu želimo govoriti o različnih kazalnikih uspešnosti za storitve EU-prave, govoriti moramo o različnih finančnih sredstvih in tudi o mednarodnem sodelovanju na tem področju. Kakor vidite, poročilo temelji na treh osnovnih dokumentih, treh sporočilih komisije. Eno zadeva e-izdajanje računov, to ne gre samo na prostovoljni osnovi, ampak na ravni EU. Prav tako imamo tudi aktivski načrt za EU pravo in tudi sporočilo komisije o medvedu opera med obratovalnosti storitev e-uprave. Na osnovi treh dokumentov, kakor sem povedala, je zelo pomembno, da govorimo in ocenimo tudi stanje v zvezi z e-storitvami in e-upravo v različnih državah članicah, zato da preučimo, ali to dejansko obstaja v državah članicah in ali obstajajo ovire za to, da bi vse skupaj razvili še bolj. Katere ovire preprečujejo razvoj medobratovalnosti med različnimi državami članicami? Skupaj pa želimo opredeliti tudi katalizatorje za nadaljni razvoj e-uprave. Povedati želim, da bo poročilo predloženo prevajalski službi v začetku januarja. 6. februarja bomo v odboru ITRE razpravljali o tem poročilu. 15. februarja pa bo rok za uložitev predlogov spremembe. Mislim, da danes s to kratko predstavitvijo in tudi na osnovi dela eh, Evropskega parlamenta o razvoju e-uprave. Lahko dejansko govorimo, da bomo tako pomagali Evropski uniji odpraviti tiste ovire, ki jih danes vidimo. To so ovire, ki preprečujejo, da bi imeli e-upravo danes. In da bi ta e-uprava bila medobratovalna in da bi segala čez meje. Tukaj se bom ustavila, sedaj bom čala besedo strokovnjakov, kajti le skupaj lahko dosežemo cilje tega poročila. To je poročilo, ki bo zagotovilo trdno osnovo za razvoj in upravne storitev v Evropski uniji. To je vse. Hvala. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospodu Juanu Arigui Magionu ki je projektni uradnik za mm, vlado in javne storitve pri Evropski komisiji. Izvolite. Much, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala, da ste mi dali priložnost, da sem danes tukaj. Hvala, gospod Cikal. Poslušal sem vaše uvodne besede in mislim, da ste povedali to, s čimer se komisija strinja. E-uprava je zelo pomembna, seveda pa je pomemben tudi razvoj enotnega digitalnega trga. Pripravil sem nekaj prosojnic, upam, da se bodo kmalo pojavile na zaslonih. Vesel sem, da sem danes tukaj. Upam, da boste dobili upogled v zadevo in da boste lahko podali tudi mnenje parlamenta o tem, kakšna je možnost za to, da bi e-uprava bila vodilna sila. Govoril bom o akcijskem načrtu za e-upravo ki je bil sprejet pred letom dni. Prejšnji vikend je bila prva obletnica akcijskega načrta za e-upravo. Takoj, ko bomo videli prosojnice, mislim, da lahko začnemo. Thank you. It's uh, another case for promoting interoperability. To je še en dokaz, da moramo spodbujati med obratovalnost tudi med institucijama. Hvala. Najprej, zakaj potrebujemo nov akcijski načrt za EU pravo? Imeli smo že enega od 2006 do 2010 vse države članice so dosegle napredek pri svojih strategijah, storitve so bile podane na splet in zakaj potrebujemo novega? Štirje glavni izzivi so za razvoj EU vlade oziroma EU prave, tega pa prej ni bilo najprej. Vedno več je potrebe po večji odprtosti, večji preglednosti strani uprav. Prav tako je zelo veliko zahtev, da popolnomočimo državljane. Priča smo temu, da se spreminja odnos med vladami in državljani. Spreminja se naše dojemanje tega, kako je, če nam nekdo vlada. Tretja točka je, da je treba enotni trg okrepiti, torej enotni digitalni trg. Države članice in komisija so spoznali, da če bi razvili sisteme e-uprave in če so to storile same, so potem dejansko postavile digitalne ovire za enotni trg, kjer en, ovir za enotni trg prej ni bilo. Zato to seveda nima smisla. Zadnji čas je, da se to uredi. In glede na to, kakšno je gospodarsko ozračje, mislim, da je v interesu nas vseh, da zagotovimo, da je javni sektor trajnosten učinkovit in da je pripravljen na 21. stoletje. V preteklih dveh letih smo videli veliko političnega zagona za to smer razvoja. Konkretni predlog v tej smeri je sprožitev akcijskega načrta za EU pravo. To je bilo decembra lani. ta akcijski načrt je posledica ministerske deklaracije v Malmö novembra 2009. Tam so sodelovali vsi ministri držav članic, ki so podali politične zaveze za nov akcijski načrt za EU pravo. To je podprla tudi industrija. Industrija je zelo pomembna na tem področju, seveda. In prvič smo imeli tudi deklaracijo državljanov kakor je mogoče pričakovati, so poudarjali preglednost, udeležbo in opolnomočenje državljanov in podjetij. Tako smo vzpostavili štiri prednostne naloge, torej opolnomočenje uporabnika, enotni trg, učinkovitost in uspešnost ter razvoj predpogojev predpogoj za to, da se vse zgoraj navedeno dejansko tudi izvede. Kaj to pomeni? To so ključni predpogoji, to so električni podpisi, električna identiteta, izkoriščanje novih tehnologij, ki se pojavijo, naprimer arhitektura, ki je omejena, usmerjena v storitve, računalništvo v oblaku in tako naprej. Zato, da bi poskrbeli, da se ta vizija iz Malme dejansko uresniči. Na tej prosojnici vidite odnos med deklaracijo iz Malme in akcijskim načrtom. Akcijski načrt za EU pravo služi obema, tako rekoč. Navedene so tudi štiri prednostne naloge, nekoliko bolj podrobno. Vidite lahko, da s prvo prednostno nalogo, torej opolnomočenje državljanov in podjetij, mislimo naslednje. Razvoj storitev, ki so namenjene uporabnikom in so prilagojene ter na voljo vsem. Lahko vidite kaj bolje kot jaz, kajti vse skupaj je zelo majhno. Druga stvar je skupna proizvodnja storitev, to pomeni, da pomagamo eh, z dostopom tudi tretjim stranem, zato da lahko tretje strani zagotovijo, pripravijo in dostavijo storitve na tem področju. Vedeti moramo, da je tam zunaj zelo veliko znanja in zelo veliko talenta. Vladna administracija pa vedno ne ve, kaj je najbolje. Zato je dobro, da sodelujemo s civilno družbo, s tretjimi stranmi in tako lahko razvijemo boljše storitve za vse. Ponovna uporaba informacij iz javnega sektorja, to je ključnega pomena za razvoj bolj pregledne in bolj odprte vlade ali uprave in da ustvarjamo tudi več poslovnih priložnosti razvijalcem dajemo možnost, da uporabljajo velike količine informacij iz javnega sektorja za to, da pripravijo nove aplikacije z novimi možnostmi uporabe. Večja preglednost in tudi višja ali večja vključenost državljanov v oblikovanje politik, zakonodajne procese in tako naprej, zato da so vsi bolje vključeni v te procese. Druga prednostna naloga je ograbitev enotnega trga. Prej sem omenjal ovire. Tukaj želim povedati, da je dejstvo, da je EU prava namenjena temu, da bi bila naša življenja lažja. Samo nekaj kliki lahko izvedemo storitev ali proces. To morda velja v okviru ene države članice, ampak če želimo to storiti v drugih državah, to ni mogoče ali pa je tako, vsaj tako težko, kot če bi to poskušali storiti s papirjem. Zato želimo zagotoviti brezšivne, čezmejne e-upravne storitve, želiti zagotovimo mobilnost, zato da bodo študenti lahko potovali po Evropi še bolj brez težav kot sedaj. Zato, da bodo ljudje lahko živeli, kjerkoli želijo, se upokojijo, ali vzpostavijo podjetje kjerkoli želijo in to lahko storijo preko spleta iz svojega doma. To mm, lahko sicer počnejo v svojih držav članicah, ko kupujejo blago in tako naprej, ampak mi želimo to zagotoviti za celotno Evropo. In na koncu želimo podariti še čezmejne storitve. To je eden od ciljev akcijskega načrta. Do leta 2015 želimo zagotoviti več čezmejnih storitev, ki bodo morale biti na voljo na spletu. In tretjič, učinkovitost in uspešnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da želimo vedeti več o tem, kako informacijsko-komunikacijska tehnologija spremenja organizacijske procese v okviru administracije. E-uprava ne govori upritle temu, da imamo spletno stran in da so obrazci na voljo na spletu. Ne, če dejansko želimo izkoristiti prednosti e-uprave, moramo storiti več. Mislim, da moramo ponovno spremeniti način dela, ponovno razmisliti o tem, kako poteka delo v okviru javnih administracij. E, uprava mora zmanjšati upravno breme, k temu mora prispevati, to je jasno. Po drugi strani pa ima seveda tudi potencial, da zagotovi bolj zeleno upravo, bolj zeleno vlado, zmanjša potrebo po potovanju, tudi papir in tako naprej. In vse skupaj temeli na predpogojih, torej odprte specifikacije in medobratovalnost. Potrebujemo tudi ključne elemente, ki zadeve omogočajo, to so elektronska identiteta in elektronski podpisi in inovativna e-uprava, kar pomeni, da čim bolj izkoristimo nove tehnologije, ki pridejo na voljo. Dobro, kakšne instrumente ima na, na voljo komisija, kakor veste, e-uprava. Ni v pristojnosti Evropske komisije, to pomeni, Evropska komisija tukaj nima zakonodajne eh, ali zakonske pristojnosti, ampak države članice so se strinjale, da je to strateškega pomena za Evropsko unijo in da je to v interesu vseh držav članice zato so se odločile sodelovati pri doseganju skupnih ciljev. Imamo torej politične instrumente z aktivskim načrtom, ki smo ga omenili prej, imamo ministerske konference, kjer zagotovimo politično podporo na visoki ravni. Pred mesecem dni smo imeli šesto ministersko konferenco v Poznanu in zelo pomembno je tudi izmenjava najboljših praks, merjenje napredka in tako naprej. Na voljo imamo tudi nekaj finančnih instrumentov, ki to omogočajo. Po eni strani imamo raziskave v okviru različnih okvirnih programov za raziskave. Zadnji je sedmi okvirni program. Imamo cilj za IKT za upravljanje in politiko. Pomembna pa je tudi uporaba in sicer z programom za politično podporo IKT. In še kratka predstavitev, kratek primer tega, kako to poteka na enotnem trgu, kako se spopadamo z izzivi na področju enotnega trga, tako da vlagamo v brešivne čezmejne e-upravne storitve, dogovarjamo se o skupnih seznamih ključnih čezmejnih storitev in zagotavljamo, da je e-uprava popolnoma medobratovalna. Samo še ena predstavitev in bom končal. In še nekaj. Želel sem opredeliti dve, dve, dva ključna ukrepa v okviru z evropsko identiteto. Eden je e-podpis in potem e-identiteta. Ključni ukrep 16 pa je skupna odločitev o vzajemnem priznavanju e-identifikacije. V prihajajočih mesecih boste slišali mnogo več o tem. Hvala lepa. Ganz herzlichen Dank. Hvala lepa. To so bile informacije strani komisije. Sedaj pa, če želite, lahko postavite vprašanja. Drugače bomo nadaljevali z drugo predstavitvijo. Če pa imate vprašanja, jih zastavite sedaj. Prosim, gospod Cukalas. Tri kratke pripombe in tri vprašanja. Evropska unija je teoretično zelo aktivna za to, da spodbuja EU pravo. To je bilo že od leta 2005. Izvedli smo tudi, tudi več študij na področju razpoložljivosti in uporabe e-storitev v državah članicah, ampak v številnih teh državah članicah so številke precej razočarajoče. V številnih državah članicah, vključno z Grčijo, se e-uprava in IKT uporabljata tako, da se ne borita proti birokraciji. Številni vladni projekti so bili oblikovani tako, da temeljijo na enakih birokratskih načelih. Zato smo na nek način učinkovito, neučinkovito uporabili birokracijo na elektronski ravni. manjša, manjše upravno breme pa je ravno spodbuda za državljane, da uporabljajo računalnike. Če ne bomo pomagali ljudem pri tem, potem bo naša vizija za digitalno agendo brezpredmetna. Moje vprašanje zadeva napredek, ki ga je e- Evropa dosegla na področju e-uprave. Prvo vprašanje, kako ocenjujete trenutno razpoložljivost in uporabo e-upravnih storitev v državah članicah. Drugič, kaj se spreminja v pristopu komisije za to, da bi ustvarili dejansko delujoč digitalni trg izdelkov in storitev? In tretjič, kaj so izmerljivi cilji za e-upravo, ki so bili izpolnjeni in kakšni so izmerljivi cilji za prihodnost. Hvala. Kolegin Cikav. Gospod Cikav. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să îl întreb pe domnul Argui. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospoda Regija, želim vprašati. kakšna finančna sredstva so na voljo za naslednje obdobje 2014-2020 za izvajanje e-upravnih storitev. Tukaj nujno nimam v mislih razvoja na nacionalni ravni, ampak zagotavljanje čezmejne med obratovalnosti. Imamo program Horizont 2020, ampak prepričana sem, da Imamo še več postavk v prihajajočih uh, okvirnih programih, ki jih lahko uporabimo. Želim, da mi podate nekaj več informacij o tem. Hvala. Hvala lepa, gospa Madurel. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se želim zahvaliti govorniku za odlično predstavitev. Vse opravičujem, da sem bila nekoliko pozna. Morda ste že podali komentar na vprašanja, ki vam jih bom sedaj postavila, ampak ne glede na to, ste mm, ponovili prednostne naloge iz akcijskega načrta. Zato potrebujemo dobro usklajevanje med državami članicami, če želimo doseti, doseči te cilje. Zanima me, ali se države članice bolje usklajujejo sedaj. Hvala. Hvala lepo sedaj, poprosim za odgovor, gospod Regi Megion. Okay, so thank you, thank you for these... Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje, za te pripombe. Gospod Cukas. Izmerljivi cilji za EU pravo. V prejšnjem akcijskem načrtu smo zastavili zelo konkretne cilje, ampak samo za e naročila. Tam je bilo zapisano, da bo do leta 2010 100 odstotkov, 100 odstotkov javnih naročil na voljo na spletu in da mora to uporabljati 50 odstotkov podjetij. Izkazalo se je, da je to zelo optimističen cilj. Zadnje številke, ki jih imamo na voljo, so, da je razpoložljivost e-naročil nekaj manj kot 60 odstotkov zanesljivih številk za to, koliko ljudi dejansko uporablja e-naročila, pa nimamo. V tem akcijskem načrtu smo prav tako postavili ambiciozne cilje, ampak smo bili nekoliko bolj realistični. Cilje so naslednji. Do leta 2015 bo 50 odstotkov EU državljanov vsaj enkrat uporabilo storitve EU prave. Številke, ki jih imamo iz leta 2010, so, da EU pravo uporablja 42 odstotkov državljanov. V prihodnih nekaj, oziroma v preteklih nekaj letih je bil napredek počasen, ampak leta 2010 smo dosegli vrhunec. Upamo, da se bo traten trend nadaljeval in da bomo do leta 2015 presegli mejo 50 odstotkov. Enak kazalnik, vendar za podjetja, je, da bo 80 odstotkov podjetij uporabilo e-upravo. Trenutno pa smo pri nekaj več kot 60 odstotkih. Upamo, da bomo tudi to dosegli. Kako merimo razpoložljivost? E-upravo uprave, gospa Cikav, je omenila 20 osnovnih storitev, ki so na voljo na spletu. To se meri že od leta 2001. Sedaj pa vidimo. da je ta metodologija uspešna. Vedno več držav ima na voljo skoraj 100 odstotkov ali nekoliko manj od 100 odstotkov storitev v okviru e-uprave. Trend pa je, da vse države dosegajo napredek na tem področju. Kar zadeva uporabo e-uprave, uporabljamo raziskave Eurostata, oni sodelujejo z nacionalnimi uradi za statistiko, zbirajo podatke in dostavljajo tudi rezultate. Finančno sredstvo 2014-2020. Komisija je predlagala, da bi v okviru programa eh, Horizont 2020 zagotovili instrument Connecting Europe oziroma povezovanje Evrope, zato da bi zagotovili eh, finančna sredstva za energijo, komunikacije in IKT, torej širokopasovni dostop do interneta. Vojnica za IKT je približno 9,2 milijarde. Od tega komisija predlaga, da bi imeli 9,2 milijarde za IKT razvoj čezmejnih e-upravnih storitev, naprimer e-identiteta, e-naročila in tako naprej. Predlog komisije smo poslali na svet in tudi v parlament, zato da bodo o tem razpravljali v ustreznih odborih. In gospod Madurej. usklajevanje z državami članicami. Res je, to bi moral omeniti, da je to peta prednostna naloga. To ima svoje poglavje v akcijskem načrtu v zvezi z EU pravo. Če države članice ne bodo sodelovali, potem nam ne bo uspelo v preteklih nekaj letih države članice z veseljem sodelujejo z nami. V prejšnji strategiji I-2010 smo imeli posebno skupino vlad, ki so sodelovali, sedaj pa imamo tudi skupino za e-upravo, ki jo sestavljajo predstavniki držav članic in oni odločajo in analizirajo napredek, delijo si izkušnje in odločajo, ali je napredek dovolj dober in ali politične prednostne naloge še vedno veljajo in tako naprej. Države članice so prav gotovo zelo pomembne akterke in usklajevanje je ena od ključnih prednostnih nalog. Hvala. Hvala lepa za vse podatke in za vse informacije in s tem smo zaključili s prvim krogom govornikov. Najlepša hvala vsem. Sedaj pa prosim, da se nam tukaj pridružijo strokovnjaki za drugi krog pogovorov, gospod Katinat in pa gospod Pierre Brajne. Potem pa bomo takoj začeli z delom. Jawohl. Und wir, we will start just in a second. Če sekundo bomo začeli. Gre za vprašanja povezana z ugodnostmi elektronskega izdavljanja računov za Evropo. Zelo smo ponosni, da lahko pozdravimo gospoda Mišela Katinate in gospoda Pietra Brajneja. Menim, da bosta oba v desetih minutah lahko nam to pojasnila in potem eh, bomo imeli še čas za vprašanje in odgovor. Gospod Katina. Hvala, predsedujoči in eh, gospa Tikau. Predstavljam dva generalna direktorata, ki se ukvarjata z eh, elektronskim izstavljanjem računov. Eh, prav tako eh, zastopam IKT kot generalni direktorat za notranji trg, podjetništvo in industrijo. Sedaj pa v zvezi s to pobudo, ki je zelo pomembna pri sedanji situaciji eh, brezposelnosti, kajti želeli bi, da bi podjetja vzpostavila integrirane sisteme, digitalne sisteme izstavljanja elektronskih računov. E izdaja računov je tisto, kar v angliščini pravijo posebna aplikacija, kajti e izstavljanje računov je v osredju prednji dejavnosti in v ospredju delovanja podjetij in njihovih računovodstv. Glede na to, da se želimo približati k digitalnemu svetu, je e-izstavljanje računov eden od korakov, ki nam lahko prinese veliko prednosti. E-izstavljanje računov pomeni, da bomo potrebovali manj časa za izplačilo računov, in eh, tudi zmanjšanje poštnih stroškov in to ima vsekakor tudi prednosti stališče integracijskih sistemov. Skupno imamo približno 3 eh, milijarde evrov v Belgiji takšnih eh, elektronsko izstavljenih računov, vendar to ni dovolj v evropskem kontekstu. In vedno obstaja v zvezi s tem problem standardizacije. Imamo tudi celo vrsto eh, ovir, eh, ki so tudi pravne narave. In eh, zaradi tega se je komisija odločila, da bo podprla e-izstavljanje računov. Lani je Evropska komisija sprejela tudi svoje sporočilo o tem vprašanju s ciljem, da naj bi e-izstavljanje računov eh, bilo glavno izstavljanje računov kratkoročno. Med s tem v zvezi je prva prednostna naloga eh, pripravljanje nediskriminatorne pravne podlage. Vemo, da je sedaj ta pravna podlaga diskriminatorna. Še posebej, ko gre za mala in srednja podjetja, kjer naj bi e-izdavljanje računov bilo v spredju. Če želimo, da bi večina podjetij tako ravnala, moramo podpreti eh, takšno izdavljanje računov s povezljivim okoljem in eh, četrti stebr so skupni standardi. Že eno leto dela komisija na teh vprašanjih. Veliko je bilo že postorjenega še posebej na pravni ravni s sprejemanjem novih GST direktive na področju blaga in storitev, kjer smo naredili veliko proti diskriminiranju takšnega elektronskega izstavljanja računov. In pripravili smo celo vrsto dokumentov, ki naj bi nam pomagali pri razumevanju pravnih eh, vprašanj in omogočili dober prehod eh, na e-izstavljanje računov v državah članica. In zato se je komisija zavezala, da bo do leta 2012 pregledala to direktivo. Kar zadeva drugi stebr, sprejem e-izdavljanje računov strani malih in srednjih podjetij, komisija sedaj pripravlja sektorske projekte, ki so zelo pragmatični in ti projekti vključujejo razvoj interoperabilnih platform, Med eh, velikimi podjetji in malimi srednjimi podjetji. To je narejeno na podlagi posameznih sektorjev. Eh, za eno mizo eh, se zberejo predstavniki tako velikih kot malih in srednjih podjetij, zato da bi pospešili to dejavnost. In v tej verigi ustvarjanja vrednot vsako izmed podjetij se s pomočjo umestnikov poveže z izvajalci storitev in z strankami. In na ta način so te storitve razpoložljive na sektorski podlagi sedaj pripravljamo interoperabilno platformo na področju tekstilne industrije, avtomobilske industrije in leta 2014 bomo to isto storili na področju turizma in prehrambene industrije. Ko gre za izvajalce storitev, Peter Brain bo bolj natančno o tem spregovoril. To se nanaša na eh, normalizacijo in standardizacijo organizacije zato da bi lahko pojasnili metodologijo in pravila eh, izstavljanja računov v smislu eh, revizijskih eh, pravil in tudi davčnih uredb. V zvezi s tem smo zaprosili organizacije za standardizacijo in akreditacijo na evropski ravni, da zagotovijo konvergenco, še posebej kar zadeva uporabo različnih jezikov. Podatki morajo biti standardizirani, tudi standardizacija mora potekati v zvezi z podatki, ki bodo tukaj vključeni in oznake tudi morajo biti standardizirane kar pa zadeva tehnološko interoperabilnost, povezljivost, to je dosti lažje. Imamo zapletene digitalne sisteme, ki omogočajo takšno povezljivost, vendar pa podatke, ki si jih izmenjujemo, moramo standardizirati. In v zvezi s tem druga misel je ta, da sama komisija ne bo mogla sama pospešiti e-izdavljanje računov. Sama, zato morajo države članice se zavezati in skupaj s komisijo delati na področju e-izdavljanja računov. In zato smo eh, pozvali države članice, da vzpostavijo eh, delovanje nacionalnih forumov eh, za e-račune in morajo dobiti podporo na nacionalni ravni, morajo se povezati z glavnimi akterji mora ugotoviti, ki so ovire in tudi pripraviti rešitve in predloge za reševanje problemov in ovir. 18 držav članic je že vzpostavilo delovanje svojih forumov, Italija in Francija sta pravkar izjavili, To je Italija že storila, Francija bo kmalo vzpostavila delovanje forumov, torej imamo že 20 držav članic, ki imajo nacionalne forume. Na evropski ravni smo že vzpostavili delovanje Evropskega foruma za izstavljanje računov elektronsko in drugi elek evropski akterji so bistvenega pomena za ta proces. Evropski forum je odgovoren za eh, diagnozo situacije, za ugotavljanje, kakšna je situacija in eh, za ugotavljanje dejstev, zato da bi lahko presegli ovire. Septembre 2011 je ta forum vzpostavil delovanje dveh delovnih skupin, ki naj bi do uh, poletja 2012 pripravili poročilo za komisijo, kar bo pa omogočilo komisiji nadaljevati svoje delo na podlagi tega poročila. In tako To je tisto, kar sem želel povedati. Ob koncu naj povdarim pomen e-izstavljanja računov, še posebej v sedanjem gospodarskem kontekstu. Komisija je zavezana k pospeševanju e-izstavljanja računov, vendar ne more delovati sama, potrebuje udeležbo ne samo držav članic, temveč tudi Evropskega parlamenta, zato da bi zagotovili da bo e-izstavljanje računov postalo dejansko na evropski ravni. Najlepša hvala. Takoj za tem pa gospod Brajna. Vsem skupaj Lep popovdan, hvala, gospod predsedujoči, gospod Tikao, zelo sem vesel, da tisto, kar je povedal gospod Katina, je v skladu z mojim načinom mišljenja. Sem direktor Pricewaterhouse Coopers. V mojem svojstvu direktorja še vedno delam za Evropsko komisijo na področju e-izstavljanja računov. Če govorimo o panevropski ravni, imamo možnost privačevanja 243 milijard evrov, tudi v Belgiji 3 milijarde evrov. Veliko študij smo izvedli za možno eh, varčevanje in menimo, da manj kot 15 odstotno v Evropi izstavljamo e-račune samo 15 odstotkov, ne glede na to, da je tehnologija na voljo, da zakonodaja to omogoča. In danes smo v nekakšni zagati v catch 22 pasti, kaj ti eh, včasih eh, tudi izvajalci niso zmožni pridobivati takšne račune, elektronske račune. V osnovi se ta obseg elektronskega izstavljanja računa mora povečati, zato se mora zgoditi troje. Moramo uporabljati odprte standarde in tudi pospeševati uporabo takšnih odprtih standardov. Pravne zahteve moramo poenostaviti, ta proces se je že začel. Za me je najbolj pomembno to, da naj bi tudi vlade vodile svojim primerom. Naslednji diapozitiv. Če govorimo o porabi odprtih standardov, tukaj imamo določene paradokse povezane z standardizacijo. Imamo veliko standardov, tako da konec koncev nimamo več nobenega. Naprimer, eh, standard EUPL, eh, e tudi ISO eh, iz finančnega sektorja in tudi vemo, da je veliko narejenega, da bi te standarde medsebojno povezali, komisija in parlament in tudi vsi tisti, ki lahko bi morali pospeševati ta proces združevanja standardov v en splošni standard. Ko govorimo o pravnih zahtevah, govorimo o zahtevah za DDV pri elektronskem stavljanju računov. Na podlagi eh, te študije smo že leta 2008 eh, uvedli sistem enakega obravnavanja elektronskih računov in eh, papirnih računov. To pomeni, da smo vse te zahteve že umaknili iz stare direktive. In eh, zato vemo, da vsi davčni zavezanci vedo, kako izstavljati elektronske račune in tudi podjetja eh, so sedaj eh, svobodna v tem izstavljanju in lahko žanjejo prednosti elektronskega izstavljanja računov. Tukaj bi želel izpostaviti naslednjo misel, da se je proces začel leta 2010 z objavo te direktive, vendar je direktivo treba prenesti v nacionalne zakonodaje. Tako komisija in parlament morata zagotoviti, da bodo države članice s svojimi nacionalnimi zakonodajami eh, v popolnosti prenesle in prevzele to direktivo v smislu enakega obravnavanja in da ne bodo eh, zahtevale nič dodatnega. In še ne nazadnje, vlade vodijo svojim primerom. Tukaj vidim zelo pomembno vlogo, ki naj bi jo odigrale vlade. Sam se ukvarjam z projektom, ki se je začel leta 2007, Digit, gre za generalni direktorat informatike. Tukaj govorimo o infrastrukturi, ki omogoča eh, dobaviteljem izstavljanje e-računov na integriran način in paralelno s tem imamo tudi projekt PayPal, eh, ki omogoča mogoče e javne naročile in izstavljanje računov pri vseh dobaviteljih in e, tako je e, dobavitelj povezan z PayPal programom. Gre za dva največja projekta e-računov v Evropi. Ta rešitev je zasnovana na aplikacijah, eh, kjer podjetja na integriran način lahko pošiljajo elektronske račune. Imamo tudi poseben portal dobaviteljev, kamor se lahko poveže manjše podjetje, da lahko na preprost način posreduje svoje elektronske račune. 30 dobaviteljev je že povezanih z sistemom e-prior. Naše izkušnje v praksi kažejo, da je ta proces nekoliko počasen in zato je Digit se odločil, da bo v svoje elektronske pogodbe vključil določbo, s katero zahteva od komisije, da olajša dobaviteljem pošiljanje elektronskih računov na dobaviteljski portal. Dobavitelji se zaprosijo, da pošljajo eh, svoje elektronske račune v ePrior portal in komisija in Digit je tukaj pomembna zato, ker sodeluje z dobavitelji tako na zasebnem kot eh, javnem sektorju. Danes Digit in Digit Employment uporabljate eh, to platformo ePrior. Želel bi predlagati, da bi parlament in komisija se odločili, da bi zahtevali uporabo ePrior portala kot uh, zavezujočega, zato da bi tudi institucije Evropske unije delovale primirno za svoje dobavitelje. In še nekaj ob koncu. Belgijska, belgijsko podjetje, tudi gospod Katina je o tem govoril, to je podjetje v Belgiji, belgijski forum za elektronsko izstavljanje računov eh, se je zavezal, da bo od evropskih institucij se naučil eh, kar se da v največji možni miri in na ta način tudi institucije lahko vodijo svojim primirom. Hvala lepa za te precizne podatke. Najprej bo dobil besedo gospod Cokalas za vprašanje. Izvolite. Thank you, Chair. Well, uh, though I think that the two. Menim, da bi se lahko zahvalili dvima govorcema, imam pa za njih vprašanje. Prvo, želim njihov konkreten odgovor, katera je pot, ki bo omogočila, da bi lahko kar čim hitreje začeli uporabljati izstavljanje elektronskih računov, še posebej v elektronske trgovini eh, preko meja. In kakšna je uloga skupnih tehničnih standardov na tej poti? Hvala. Kolegica Hercog. Hotikov, čuljo. Gospa Tikao, se opravičujem. Mm. <clears throat> Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod Kelly bi prav tako želel besedo. Delni odgovor eh, bi želela podati, kolikor vem, od leta 2009 je eh, komisija opolnomočila Evropsko telo za standardizacijo, eh, da pripravi eh, skupni standard za izstavljanje elektronskih računov. In tudi imeli smo obravnavo skupaj s komisarjem Tajanjem, kjer sem zastavila vprašanje v zvezi s pobudo za pospeševanje začetka izstavljanja elektronskih računov. Imamo tudi akcijski načrt, ki je bil pripravljen za to, da bi pospešili začetek eh, izstavljanja elektronskih računov. In v zvezi s tem bi morali imeti vse sisteme javnih naročil skupaj, zato da bi lahko se posluževali elektronskih javnih naročil. 50 odstotkov Vsega javnega naročanja v Evropi naj bi bilo storjeno elektronsko do leta 2015. In zato je zelo pomembno, da bi vsi sistemi za javno naročanje uporabljali eh, elektronske račune. In na ta način bi lahko vlade eh, služile kot primir, zato da bi lahko se podjetja lažje vključila na trg javnega naročanja. Že smo videli, kakšne študije je pripravila komisija, ki kažejo, da za vsako elektronsko izstavljanje računov privrčujemo 6 evrov. Glede na to, da imamo manj onesnaževanja, uporabljamo manj papirja, In tudi organi za eh, kontrolo eh, imajo manj napak, do katerih utegne priti. In vse to eh, skupaj pomeni 6 evrov. Tako imamo jasen dokaz, da obstajajo prednosti pri uporabi elektronskih računov. In vlade bi lahko na področju elektronske javnega naročanja eh, delovale kot primir. Gospod Kelly. Hvala, predsedujoči. Želi bi, da nekoliko pojasnite to eh, cifro 243 milijard in ali to lahko tudi razdelite, ali gre za vlade eh, ali za podjetja ali so morda nekatere države boljše od drugih? In kakšna je nasplošno situacija? In še ne na zadnje, leto 2015 50 odstotkov javnega naročanja. Hvala lepa, potem pa govornikom vam še enkrat dam besedo, najprej gospod Katinat. La, la première question est probablement la, la, la, plus, la plus difficile parce que malheureusement. Prvo vprašanje je najtrši oreh, kaj ti žal nimamo še popolnoma zanesljive diagnoze glede na to, kateri bi bil najboljši možni način in katera bi bila najboljša pot za e-izstavljanje računov. In eh, v sporočilu bomo to bolj natančno opredelili. Vsekakor smo uh, videli, da obstajajo tudi določene vrzeli in tudi uh, vemo, da bo še veliko ovir na poti hitrejšega razvoja elektronskega izstavljanja računov. Vsekakor pa potrebujemo v zvezi s tem evropske e-forume, ki bodo omogočili ugotavljanje tistih mest, kjer se je nabralo preveč računov in kjer je preveč zaostanka. In tukaj bi nam lahko elektronsko izstavljanje računov kar najbolje pomagalo. In zato bi potrebovali eh, jasen terminski, raču, jasen terminski načrt v zvezi s štirimi stebri. In sedaj standardizacija. Zaradi jasnosti Bi morali razlikovati med tehnologijo in semantiko v četrtem stebru, eh, kjer smo ugotovili semantični modul. Standardizirali smo podatke, eh, ki bi morali biti vključeni v e-stavljanje eh, računov v določenem eh, zaporedju. Gre za semantično standardizacijo, ki je bistvenega pomena. Seveda smo eh, pozvali evropske organizacije, tudi organizacijo Združenih narodov, to je centr za pospeševanje trgovine in elektronskega poslovanja, ki se ukvarja z problemi povezani z semantiko in terminologijo pri izstavljanju elektronskih računov. Zato upam, da bomo lahko prišli do usklajenega modula. Sedaj pa, kar zadeva samo tehnologijo, ne smemo biti utopični. Imamo eh, dva različna sistema. Ne glede na vse to, če bo vse digitalizirano, bomo lahko imeli umestnike in eh, povezljivost med sistemi, javna naročila. osebno lahko povem, da, je, da so javna naročila bistvenega pomena za to, da bi lahko pobudili eh, podjetja k uporabi elektronskih računov. Sedaj je treba ugotoviti, kje so primiri dobre prakse in tudi posamezne eh, države se morajo odločiti, da bodo zahtevale kot obvezno izstavljanje elektronskih računov. In v prihodnje moramo eh, sodelovati z vladami in z forumom. In eh, leti morajo pripraviti priporočila. In če minimo, da so javna naročila glavnega pomena. Doslej eh, komisija še vedno ne želi zahtevati obveznega elektronskega stavljanja računov za javno upravo. Vendar je pa to tema, ki se še obravnava v okviru foruma. In študije. Najlepša hvala za to vprašanje. In če želite biti racionalni v zvezi s tem, lahko bi rekli, da bi vsi morali začeti izstavljati elektronske račune, glede na to, da to pomeni veliko prednost, vendar tega še vsi ne povedo. Obstaja določena kulturna ovira v zvezi s tem. Vendar, tako kot jaz gledam na to zadevo, bi morali dejansko pokazati, da se to zelo dobro obnese in tukaj se zanesem na delovanje forumov, ki bi lahko prepričali podjetja, da so elektronski računi izvedljivi ter da lahko povlečajo za seboj veliko prednosti. In to je velik eh, problem ta, to zoprstavljanje, kulturno zoprstavljanje. Sedaj bi rad dopolnil te odgovore. Če rečemo 60 evrov na račun ali 30 evrov na račun, to je odvisno od študije in odvisno je to tudi od tega, kako na zadevo gledamo. Ampak če imamo samo enega dobovitelja od desetih, ki vam izstavlja račun na elektronski način, seveda potem koristi niso velike. Tehnologija je tu in zakonodaja to dopušča, nekaj pravil v zvezi s tem je, ampak um, možno je za velika DTV-ja. Po mojem mnenju tukaj primankuje relevantnosti, če samo eden od desetih pošilja na elektronski način, zakaj bi potem sploh imel dva sistema elektronskega in papirnatega a, nahkraten, hkratno. Število e izstavljanja računov je treba nujno povečati. Številni dobavitelji v Evropi poslujajo z eh, javnimi upravami. Torej, to je zelo eh, relevanten obseg. In če bodo vlade eh, prosile, da ne začenjajo pošiljati e-račune, potem bodo navedle tudi standardizirane specifikacije, ki bodo veljale. In če bodo tudi same uporabljale te standarde, bo do tudi primer za druge, namreč kako um, delovati tako, da bo to skladno se pravili. Če bodo torej um, uprave same uporabljali račune, potem bo to imelo zelo pozitivne posledice. Povečala se bo količina je računov, spodbujali se bodo standardi in pa to bo tudi dobra praksa. Namreč, kako delovati na način, da bo to skladno sa pravili. Torej, vlade morajo postati oziroma e-uprave morajo postati vodilne na tem področju. Hvala lepa. Lepa hvala. Se upravičujem, da tako hitim, ampak na voljo imamo zgolj omejen čas. Hvala lepa za vse podatke, ki ste jih dali na voljo. Hvala lepa za natančno obrazložitev. Sedaj pa, torej še enkrat lepa hvala, sedaj pa prosim govornike iz tretjega kroga razprave. Wir fahren fort und begrüßen Gospa Adriana Ferti iz Evropskega odbora za interoperabilne sisteme je z nami in gospod lepo pozdravljam. In beseda je vaša, izvolite. Hvala lepa za besedo. Moje ime je Adriana Ferti in tu sem v imenu gospoda Tomasa Vinjeja. Gospod se opravičuje, da se nam ni mogel pridružiti in se opravičuje. Najprej bi se zahvalila gospi Tikao za prijazno povabilo na to kratko predstavitev, ki jo organizira odbor ITRE. Najprej bi rada povedala sledeče. V zadnjih nekaj letih so, javne, so se javne uprave prizadevale za razširitev e-storitev. Ne samo znotraj držav članic, ampak tudi čezmejno, kar je tudi poglavitna tema današnje razprave. Za evropsko javno upravo je pomembno, da zagotavlja čezmene storitve in v tem pogledu je interoperabilnost bistvenega pomena. To je pomembno za socialni in gospodarski potencial, da bi maksimirali uporabo IKT-ja. Imamo predlog za revizijo eh, direktive o standardizaciji. To je komisija predložila v lanskem juniju in Evropski parlament je dobil priložnost, da poda svoj prispevek za spodbujanje in uprave. Potrebujemo interoperabilnost, ki temelji na poenotenih standardih. To je pomembno za e-upravo. Treba je zagotoviti hitro sprejetje te reforme, zato da bi lahko interoperabilnost temeljila na odprtih standardih. Osredotočila se bom na tri poglavitna vprašanja, ki izhajajo iz današnje razprave. Prvič, pomen interoperabilnosti in pa zakonodajnih eh, predlogov na tem področju. Drugič, jasno potrebujemo odprte standarde, zato da bi lahko izbirali prodajalce in na ta način bomo tudi a, omogočili konkurenco. In revidirani standardi bodo pomenili, da bomo standarde lahko uporabljali pri naročanju IKT-ja. E -ja, Obstajajo številne politike in pa zakonodajni predlogi, ki se ukvarjajo za interoperabilnostjo. Obravnavajo pa jo na bolj splošen način. Eden od primerov je sporočilo Evropske komisije iz preteklega leta in sicer o interoperabilnosti v kontekstu javnih storitev. To je bilo objavljeno 16. decembra 2010. Tam je Evropska komisija povdarila pomen zagotavljanja interoperabilnosti v zagotavljanju čezmejnih e-storitev preko uporabe odprtih standardov. Podobno igra interoperabilnost um, osrednjo vlogo pri digitalni eh, strategiji za Evropo, sprejeti maja 2010. Tukaj je ena poglavitnih mm, eh, pobud eh, za strategijo 2020. Komisija pravi, da se lahko digitalna agenda sproži samo, če bo zagotovljena tudi interoperabilnost na podlagi odprtih standardov. Evropska unija je sprejela zakone o pred interoperabilnosti in sicer se je to začelo že konec 80-ih let in začetek 90-ih let. Interoperabilnost je bila v srcu razprave številnih zakonodajnih predlogov. To se nanaša naprimer na eno direktivo. Interoperabilnost je tudi predmet sodbe Evropskega sodišča in ta zahteva od Microsofta interoperabilnost. In to je bil opomin na to, da igrajo organi za konkurenčnost pomembno vlogo pri spodbujanju interoperabilnosti in preprečevanju zlorabe. Potem imamo tukaj tudi predlog za revizijo standardizacije. To je predlog komisije iz junija in tudi to bo omogočilo boljšo interoperabilnost in pa to bo znižalo stroške pri javnih naročilih in to bo tudi spodbojilo interoperabilnost. Sedaj pa se osredotočajmo na to temo. Poskušajmo razumeti, zakaj tukaj gre. Možnost povezovanja in pa komuniciranja preko IKT je poglavitnega pomena za posameznike, nevladne organizacije, e-upravo in podjetja po celotnem svetu. Ta povezljivost je odvisna od brezšivne interoperabilnosti s pomočjo IKT-ev. Interoperabilnost pomeni, da lahko računalniški program komunicira in izmenjuje informacije in oba programa, oba računalnika lahko to uporabljata. Razširjena interoperabilnost preko sistemov eh, pa se lahko doseče samo preko odprtih standardov in pa treba imeti jasna pravila za komunikacijo. Zakaj so nekateri standardi odprti, drugi omejeni? Zaprti. To pomeni, da ni dosežena najviše možnost na interoperabilnosti podjetja imajo zelo različna okolja in to je posledica teh različnih modelov standardizacije. Z odprtimi standardi pa lahko vsak eh, ponudnik IKT storitev ponudi vse standarde, tako da se lahko uporabljajo ne glede na prodajalca. To pomeni, da lahko potem potrošniki teh proizvodov izberajo proizvod, ki ga potrebujejo. Ne, da bi se bali, da bodo izgubili funkcionalnost ali pa nadzor nad svojimi podatki. Če pa imamo zaprte standarde, potem veljajo omejitve in potrošniki imajo omejene izbire. In te omejitve pomenijo, da obstajajo licence in pa lastniški eh, razmerja. Izkušnje kažejo, da je odprti svet, svet nenehnih inovacij in pa nenehnih poslovnih priložnosti in pa potrošniških izbir. Naša izkušnja je tudi pokazala, da lastniški svet omejuje poslovne možnosti in omejuje tudi izbiro potrošnikov. Torej, preko odprte vlade, v katero veljamejo, pomeni, da lahko državljani gladko komunicirajo za javno upravo, tako da uporabljajo uh, storitve, ki so interoperabilne in uporabniki niso zaprti v tehnologijo samo enega ponudnika. Drugič, državljani. Državljanom ni treba eh, kupiti neke specifične programske opreme zaradi tega, da bi lahko eh, dostopali do e-uprave. Pogodba o delovanju Evropske unije zagotovila zagotavlja nediskriminacijo in pa enako obravnavo in to je treba upoštevati pri vsakih javnih naročilih. V skladu z pravom Evropske unije morajo države članice uporabljati mednarodne standarde, evropske standarde pri javnih naročilih. Tehnične specifikacije pri javnih naročilih morajo zagotavljati enak dostop pri ponudnikih in ne smejo ustvarjati neenakopravnih uvir Eh, za konkurenčnost. Pogodbene oblasti ne smejo zapisati takšne tehnične spe, specifikacije, da bi izključevale določene proizvode. Sedanje zakonodajni ukvir o javnih naročilih zahteva od držav članic, da podozamajo vse ukrepe tako, da so standardi referenca pri javnih naročilih in sicer tako, da se lahko izmenjujejo informacije in pa podatki o interoperabilnosti. To je tudi skladnjo za pravili a, eh, evropskega naročanja. Namreč to, da se morajo ponudniki obravnavati na enak način, sistem mora biti pregleden in tehnične specifikacije ne smejo biti take, da bi izključevali določene a, eh, proizvode. Poleg tega pa se a, eh, je prepovedano a, referenca na specifične proizvode ali pa procese. To torej izhaja iz pogodbe. Pogodba torej zagotavlja načelo nediskriminacije in pa enake obravnave pri vsakem procesu javnih naročil pri trgovanju Evropske unije. Zakonodajni predlogi glede reforme standardizacije, ki jih je sprejela Evropska komisija v preteklem juniju in ki so sedaj obravnavi v Evropskem parlamentu, podarjajo in izboljšujejo že obstoječi sistem, tako da se podarja tudi to, da je treba uporabljati široko, široko paleto standardov, ko se zagotavljajo storitve. Zlasti bi morali bi se morali izbirati tisti standardi, ki jih lahko uporabljajo vsi ponudniki. To spodbuja konkurenčnost in pa odpravlja zaprte sisteme. Da določeni standardi na področju IKT izpolnjujejo določene standarde, naprimer preglednost in pa odprtost in pa druge stvari, to pomeni, da so ti standardi neutralni in so lahko tudi reference pri javnih naročilih. Light above and In predvsem je treba podariti, kako pomembni so odprti standardi, kajti na ta način se eh, oh, oh, ohranjajo enake razmere, enake pogoji za vse. Zato je bistvenega pomena, da so standardi odprti pri storitvah IKT-ja. Komisija je torej v svojem predlogu junija spoštovala oziroma upoštevala mednarodne standarde in pa privatne standarde. In predlagali odprte standarde na področju IKT-ja. Z vedika avtorskih pravic je bistvenega pomena to, da so avtorske pravice bistvenega pomena in da so v sredju. In addition, especially... Iz vedika avtorskih pravic je ključnega pomena, da so avtorske pravice v osredju javnih uh, oblasti, uporabljati pa se morajo na nediskriminatoren način. Lastniki avtorskih pravic uh, imajo pravico do licenc in ta pristop je poudaril, so poudarile tudi horizontalne smerice, ki so potrdile, To. Parlament je eh, predlog Evropske komisije sprejel. Zelo pomembno pa je tudi izvajanje teh načel se strani držav članic in to bo pomenilo, da bomo imeli več interoperabilnosti na področju javnih naročil. In še nekaj izvajanje odprtih standardov v okviru evropske interoperabilnosti je tudi zelo pomembno. Zlasti pri zagotavljanju proizvojev IKT-ja je treba zagotoviti, da so standardi odprti in to pomeni, da se uporabljajo odprti standardi. Naj sklenem. Treba je upoštevati vse te razmisleke oziroma vse to mora upoštevati Evropski parlament, zra, zlasti, ko bo prišlo do glasovanja eh, o, o zakonodajnem področju standardizacije. To je zelo pomembno, da se še naprej spodbuja interoperabilnost na področju eh, javnih storitev in pa da se spodbuja IKT sektor. Pomembno je, da revidirana zakonodaja o standardizaciji postane evropski zakon. Hvala lepa. Hvala lepa za te podatke. Ali ima kdo še kakšno vprašanje? Gospod Cukalas. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite dve kratki vprašanji. Prvič. Kako lahko Evropska unija zagotovi, da standardiziranje pri javnih naročilih deluje na pozitiven način in da ne ovira inovacije pri digitalnih javnih storitvah. In drugič, kaj je minimalna raven standardov, za katere bi se morali prizadevati, zato da bi razvili vse evropske javne storitve in kako se lahko Evropska unija izogne temu, da bi bila pretirano specifična. Hvala lepa. Hvala lepa. Izvolite, gospa Frati. Lahko odgovorite. Da, hvala lepa. Kot sem povedala tudi v svojem govoru, je treba zagotoviti kar se da veliko interoperabilnosti. Interoperabilnost je ključna za to, da bi spodbujali inovacijo v Evropski uniji. Eden od razlogov, zakaj smo tu, je ta, da je v Evropski uniji premalo interoperabilnosti. In to je zaviralo na znate način interoperabilnost v zadnjih desetletjih. To je moj odgovor na prvo vprašanje. Drugič, kar se tiče minimalne ravni standardov in pa kar se tiče tega, da bi eh, Evropska unija ne smela biti preveč eh, specifična poskušala bom ogotoviti uh, eh, glede na svoje pravno znanje, ne glede na svoje tehnično znanje. Predloge, ki so bili sprejeti oziroma ki jih je podala Evropska komisija junija, ponujajo dovolj podrobne specifikacije, hkrati pa so razmeroma splošne. Tako da imamo sedaj splošen okvir glede sprejemanja standardov, tako da bi se izognili pretirani specifikaciji. Ne vem, ali sem odgovorila na vaše vprašanje. Lahko sem še bolj eh, natančna, če želite. Dobro, najlepša hvala. Če se strinjate, pa dam še enkrat besedo kolegici Tikao za sklepne besede. Slišali smo, da uh, zadnji govornik verjetno ne bo prispel pravočasno. Zato bi dal še enkrat besedo kolegici Tikau, da strne to razpravo. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so pokazali interes za to razpravo. Lepo se zahvaljujem tudi strokovnjakom, ki so predstavili svoje vidike in pa svoja priporočila v zvezi s tem, kar je že bilo storjeno in kar bi morale storiti države članice in pa evropske institucije, pa tudi kar bi morala storiti podjetja. Poglavitnega pomena je, da moramo sodelovati, če želimo digitalni enotni trg. Da, potrebujemo standardizacijo podatkov. To je pomembno za e-izstavljanje računov in to je tudi element, ki bi bil v resnici koristen za vse javne storitve. E-računi ne bi smeli biti povezani samo s eh, načini javnega naročanja. Povezani bi morali biti tudi s trgovinskimi registri ali pa z vsemi registri, kjer so zabeležena podjetja, ki plačujejo DDV ta pristop je pomemben na horizontalni ravni, če želimo zagotoviti interoperabilnost um, uh, raznih um, javnih storitev. In kar se tiče uvedbe e-računov, mislim, da bo zelo pomemben napredek v smislu medsebojnega priznavanja e-podpisov. To pravim zato, Ker smo danes sredi razprave glede odnosa med e-podpisom in e-autentikacijo. Pomembno število strokovnjakov meni, da eh, so sistemi javne infrastrukture zelo pomembni in ta pristop je zelo pomemben sedanjem praksam e-podpisov. Direktiva, ki se nanaša na e-podpise, določa e-podpis kot nabor elektronskih podatkov, ki so povezani z drugimi elektronskimi podatki ki pa služijo kot autentikacija v skladu z direktivo. Imamo torej pravno podlago, če želimo povezati autentikacijo in pa elektronski podpis. Toda obstajati bi morali razlikovanje med obima funkcijama. Praktično bo vsak podpis mehanizem autentikacije do določene mere. Toda nameni elektronskih podpisov In pa autentikacija, kot je določena v direktivi, bi, morala, bi lahko služila autentikacije podatkov. Zato mislim, da vsak proces, ki zagotavlja samo autentikacijo entitete, ne more dobiti statusa popolnega elektronskega podpisa. Zato je pomembno tukaj povdariti dejstvo, da številne države, ki, so, ki izvajajo vse procese, procese za autentikacijo, so v, v prehodni fazi. In kjer so metode autentikacije bolj prijazne uporabnikov, vendarle imajo nižjo raven varnosti. Zato je pomembno zagotoviti, da sta e-podpis in e-autentikacija na pravilen način odražena oziroma zabeležena v prihodnjem zakonodajnem okviru. Dovolite še nekaj besed o Dejstvo, da nacionalna harmonizacija funkcionalnosti i podpisa u aplikacijah je različna u eni državi članici od sistema druge državi članici. Obstaja le malo število držav, ki so, izv, ko so začele izvajati to politiko v zvezi z e-podpisom in pa uh, s tem povezano infrastrukturo. Številne države se osredotočajo na razvoj nacionalnega okvira za e-podpis in se manj osredotočajo na čezmejno interoperabilnost, ki je povezana z e-podpisom. Zato mislim, da za razvoj aplikacij, ki temelijo na evropski eh, interoperabilnosti e-podpisov, v smislu validacije podpisal, bi bil najpomembnejši. Najmenejše, najpomembnejše priporočilo je to, da bi a, eh, oblasti a, eh, izvajale oceno. Ta koncept temeli na a, eh, točki enega dostopa, to bi morale a, določiti oblasti. In To ovrednotenje bi vključevalo nacionalne oziroma države članice, nacionalne organe in ta način bi zagotavljali tudi medsebojno priznavanje elektronskih podpisov. Naj omenim še dejstvo, da na evropski ravni sistem e-uprav mora biti interoperabilen v smislu e-identitete in pa elektronskega podpisa in pa tudi v smislu. javnih infrastruktur. Iz študij, ki jih je izvedla komisija, izhaja, da sedaj vodi pet držav članic. Kajti zagotovile, se, zagotovile so pa polno razpoložljivost in so dosegle najvišjo stopnjo na področju e-storitev. Govorim o poglavitnih 20 storitev, ki jih je leta 2001 opredelila Evropska komisija. Avstrija, Malta, Portugalska, Švedska in Slovenija. Toto to je samo pet primerov, kako lahko učinkovito in interoperabilno uporabljate e-podpise. Obstajajo pilotni projekti Evropske komisije, obstaja pilotni projekt za čezmejni sistem javnih naročil, ki uporablja elektronski način. Projekt Prite in rada bi omenila še Evropski okvir za storitve e-oprave. To je zakonodajni predlog, tukaj gre za standarde, infrastrukturo, standarde in pa upravljanje tega. Torej, ta okvir je potrebno revidirati na ravni Evropske unije, če želimo, da bo postal interoperabilen in če želimo, da bo zagotavljal e-podpise na nacionalni in evropski ravni. Žal pa moramo priznati, da v številnih državah članicah interoperabilnosti ni tudi če si pogledamo javne storitve, ki se zagotavljajo na elektronski način. Tukaj ne gre za čezmejne storitve. Žal je eh, tako eh, znot, eh, znotraj držav članic, da storitve niso interoperabilne. Prav tako pomembna je varnost v smislu e-storitev stoa, to je odbor Evropskega parlamenta za vrednotenje znanstvenih in tehnoloških alternativ, je na mojo pobudo izdelala študijo varnost sistemov in uh, storitev. Pomemben bo rezultat tega in eh, vabim vse kolege na sejo stoje. Če želite, vam, vas bom obveščala o vsem razvoju znotraj tega in tako se boste lahko aktivno vključili v celotno zadevo. In ker govorimo o varnosti in pa o storitvah e-oprave, bi rada povedala, da sem si ogledala nekatere statistične podatke v zvezi z nacionalnimi v zvezi z elektronič, elektronskimi napadi na eh, nacionalne eh, sisteme javnega naročanja. Trideset odstotkov se je odrezalo na sreden način in samo in dva, nekaj čez dva odstotka predstavlja primerov resne, resne primere. Tukaj je šlo za poskus, da bi eh, vzeli pravice določenih uporabnikov ali pa je šlo za napad na spletne aplikacije. Na ravni protokolov tudi najdemo statistične podatke glede načinov napada. Naprimer UDP protokol 35,7 odstotka, in na drugih področjih še 40 odstotkov. Torej, če želimo sisteme, ki so v resnici interoperabilni in ki lahko uporabljajo in e upravo uh, eh, v smislu uporabe in pa koristi enotnega trga, potem moramo zagotoviti varnost na področju komunikacije in pa na področju aplikacij, ki potrebujemo za to, da bi dosegli interoperabilnost. Sklenila bom s sledečim. Ko govorimo o razvoju sistemov in uprave, je pomemben tudi pristop uporabnikov. Oziroma sistemi morajo biti uporabnikom prijazni standardi so zelo pomembni, pravzaprav so bistvenega pomena, če želite odpraviti eh, to, da bi se eh, podatki shranjevali na več mestih na, na, v istem času. In pred kratkim je bil sprejet svežen v zvezi z odprtimi podatki. Ta svežen bo spreminjal direktor direktivo v zvezi z uporabo, shranje, eh, shranjeva, v, v, v zvezi z shranjevanjem podatkom, podatkov se strani javnih institucij. V prihodnje bomo morali zagotoviti tudi dostopnost in pa kompatibilnost teh podatkov. Poskušamo razmišljati, kakšen bo dostop do osebnih podatkov čez 15-20 let. Vsi podatki, ki so shranjeni v. A, eh, javnih institucijah, bodo morali biti na razpolago in moral bi biti možen dostop in ti bi morali biti v takšnem formatu, da bi bili eh, kompatibilni tudi z prihodnjim tehnološkim razvojem. Poudarila bi pomen medsebojnega priznavanja e-podpisov. Zakonodajni svižen, ki ga pričakujemo naslednje leto, bo zelo pomemben. Tukaj bo šlo za spremembe direktive, ki ureja elektronske podpise. Tukaj pa so tudi določene zakonodajne pobude v zvezi z elektronsko identiteto. Kar se tiče e-podpisa, mislim, da potrebujemo Evropsko federacijo Eh, oblasti oziroma organov, ki so pristojni za vrednotanje. Samo na ta način bomo uspešni. Mislim, da je pred nami še dolga pot. Hkrati pa mislim, da moramo biti ambiciozni, kajti pomembno je, da namenimo finančne sredstva za pilotne projekte ali pa za projekte, ki so povezani z interoperabilnostjo različnih storitev EU uprave. Hkrati pa bi morale države članice zagotoviti zadostna sredstva za izvajanje sistemov EU eh, e uprave na nacionalni ravni. Standardi so pomembni, varnost je pomembna. Toda določene pobude nam pomagajo, da bodo vlade in eh, podjetja našli prave rešitve, naprimer eh, e-podpise pa upam, da bomo imeli zanimivo poročilo. Naj se še enkrat zahvalim vsem strokovnjakom in zahvaljujem se tudi vsem kolegom, ki so se nam danes pridružili. Veselim se uh, eh, prispevko svojih kolegov. Hvala. Hvala lepa. Se je sedaj konec, čez pet minut bomo začeli z koordinatorji. Dobro, hvala.